letih eh, bodo ljudje mogoče vedeli, kako se bo to razvijalo, ampak vs, za vse nas upam, da bo razvoj pozitiven. Adesso però procediamo alle votazioni. V redu, zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Eh, več kot eno uro bo to trajalo in zato prosim za popolno koncentracijo. Če želite elektronsko glasovanje v redu, lahko zaprosite, vendar prosim, da zelo zbrano sodelujete in eh, sporočam, kot je bilo odločeno tudi na konferenci predsednikov, za danes niso predvidene obrazložitve glasov, ki pa bodo na dnevnem redu jutri. Najprej poročilo Alfonsi. Glasujemo poimensko. Oprostite, poročevalec želi besedo, preden glasujemo o poročilu. Kolegi, lepo prosim, pravico ima do tega in če želimo mirno nadaljevati, to dopustite, sicer bo to trajalo dve uri. Problem Press. ni nikomu, madame. Okay. C'est bon, merci, madame la Ja, težave z mikrofonom sem imel. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo na hitro jezikovna oziroma kulturna raznolikost, o kateri govori to poročilo, je pomembna razsežnost Evropske unije, ki je potrjena tudi v Lizbonski pogodbi, saj Evropska unija mora prispevati k razvijanju kulture v državah članicah ob spoštovanju nacionalnih in regionalnih identitet. Uh, UNESCO je znanstveno ugotovil, da izginja vsaj 10 do 12 evropskih jezikov in vsakič s tem izginja pomembna kulturna dediščina. Zato se moramo lotiti teh vprašanj, ki so bila prepogosto zanemarjena. Tako smo uspeli pripraviti besedilo, ki je bilo soglasno sprijeto znotraj odbora za kulturo in zato računam na vse kolege, ki so tu prisotni, da bodo potrdili poročilo tudi na plenarnem zasedanju to poročilo lahko prinese novo upanje eh, preštevilnim evropejcem, ki so podedovali svoj jezik od svojih prednikov in ki ga bodo lahko na tak način posredovali svojim potomcem. Hvala. Hvala. Glasujemo poimensko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprijeto. Poročilo grote. Kdo je za, kdo je proti, obzdržani, sprijeto. Poročilo Levija. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Drugo poročilo Levija, glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Poročilo Levija von. Poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Fernandez. Glasujemo po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Lavija. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. sprijeto. Zdaj pa vas prosim za um, maksimalno koncentracijo, saj bomo glasovali o precej zapletenem poročilu gospe Lepage. 50 amandmajem je vložil odbor za okolje. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. kar zadeva glasovalni seznam Evropske ljudske stranke, naslednje. Pri predlogu spremembe 60, še 60, je ločeno glasovanje oziroma glasovanje v dveh delih. Prvi del, ki je poimensko glasovanje, je označeno kot ključno glasovanje. Drugi del, ki je tudi poimensko, o katerem se gleda poimensko, naj bi bilo tudi ključno glasovanje, čeprav ni kot takšno označeno na tem glasovalnem seznamu. Ampak tudi to je ključna pota, točka glasovanja. Drugi del predloga spremembe 60. Hvala, gospod predsedujoča. V redu, torej glasujemo v bloku za, o teh 50 amandmajih za proti vzdržani sprejeto. 30 amandmajev iz odbora za industrijo v bloku, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma številka 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 5. Želite preveriti? V redu, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma številka 5. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Jasno je, da je zavrnjeno, ampak če želite preveriti, lahko preverimo. V redu. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma številka 9. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 15. Za. Proti. Vzdržani. To moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Očitno zavrnjeno. 26. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. 31 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 43 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 44 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 45. Preverimo 44. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 45 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46 za. 46 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, preverimo 48, v redu, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 51. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 94, 93 glasujemo torej. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 95 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 97, v podelih prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del. Preverjamo glasovanje o prvem delu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, ampak prosim lepo, potem pa dvigujte roke. Drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 110 za, proti, vzdržani, v redu, bomo preverili, preverjamo, 110, konec glasovanja. zavrnjeno. Zavrnjeno z dvemi glasovi več, tako da eh, morali boste biti bolj natančni. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, preverjamo, 138 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, 140 naj preverimo, glasujemo. Konec glasovanja dejansko je zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom razlike. 184 za, proti, vzdržani, preverimo. Prosim, dvigujte roke za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo, v redu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 144. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, preverimo, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. Amandma številka 60 v treh delih, poimensko, prvi del, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Samo dva dela sta bila v bistvu, se popravlja predsedujoča. Uh, Amadva 188 je brezpredmeten. Naslednji amadma za, proti, vzdržani, preverimo, torej preverjamo eh, amadma 147. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo tretji del, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 189 za, proti, To moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno, 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 80 za, proti, vzdržani, to moramo preveriti, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 152 v treh delih. Glasujemo poimensko, glasujemo prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 131 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 167 brezpredmeten. Eh, zdaj pa 167 poimensko konec glasovanja zavrnjeno. Amandma 152 poimensko glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 167 poimensko, konec glasovanja. Zavrnjeno amandma 181 poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 178 je zdaj brezpredmeten, 81 ravno tako. 152 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno 167 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 185 za proti vzdržani. To moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 82 je zdaj brezpredmeten, 83, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 153. Preverimo 187, v redu, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 153 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, preverimo, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 169, uh, eh, oprostite se, popravlja predsedujoča, 149 za, proti vzdržani. Ali lahko bolje dvigujete roke? Kdo je za, proti vzdržani? Zavrnjeno ali sprejeto, to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 169, 171 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti, vzdržani, To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 107. Glasujemo v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo tretji del. V redu glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 190 za proti vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 179. Poimensko glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. 108. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. zavrnjeno. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 161 poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, sprijeto. 112. Ne, preverjamo 111. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 112. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 113. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno, 114 poimensko. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, 115 poimensko. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, 116 poimensko. Glasujemo, konec glasovanja. zavrnjeno. 162 je brezpredmeten. 117 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 118 poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 119 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. 163. Konec glasovanja zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 164 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 186. Tu imamo amandma poročevalke. Izvolite. Gospa poročevalka,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 ustni predlog spremembe ponujam in sicer želim, da črtamo malo točko D eh, v prilogi 9, kjer in jo vključimo v eh, del A priloge 9. To je zelo tehnično, ampak gre za to, da bi bile celulozne snovi vključene med napredna goriva. Upam, da je zdaj to jasno. Hvala. Če nima nihče nič proti, bomo glasovali o tem. Uh, O 186, kot je bil spremenjen, za, proti, vzdržani. No, še enkrat bomo začeli. Kdo je za, proti? vzdržani, preverjamo 186, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 180 je umaknjen, 121 in 165 sta brezpredmetna. In zdaj amandma ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, to preverjamo. Glasujemo. Voto chiuso. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6 oziroma 123 za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, dobro, bomo preverili 124. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja. Sprejeto sprejeto. Trije glasovi več eh, so bili za. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. sprijeto. 127 odpade, 128 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 174 za. Želite preveriti 128? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 129 za, proti vzdržani, sprijeto 130 za, proti vzdržani, zavrnjeno 100, bomo preverili 130. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 100. 75 odpade 182 za, proti vzdržani. Zavrnjeno, če želite, lahko preverimo. Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 za, proti vzdržani zavrnjeno. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, preverjamo. 183 glasujemo, konec glasovanja. sprejeto 19 za, brezpredmeten 134 za, proti vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani vzdržani, zabrnjeno. Drugi del za, oziroma brezpredmeten, 21 za, proti vzdržani, zabrnjeno. 133, 139 za, proti vzdržani, sprejeto. 136 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 141 za, proti, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 33 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 339 proti, zato je zavrnjeno. Sedaj pa o spremenjenem predlogu po imensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Črvalka želi besedo, prosim. Eh, eh, Gospa predsedujoča, želela bi vam predlagati, da prestavimo glasovanje o zakonodajni resoluciji v skladu s 55. členom in eh, da na ta način potrdite nov pogajalski mandat. Frau Vorsitzende, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, to poročilo je zelo sporno. Moja politična skupina hoče, da se izvede druga obravnava in zato prosim, da ne podprete tega predloga. Bene, mettiamo in... Dobro, bomo glasovali o predlogu poročevalke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? bomo prebirili, tudi če menim, da je ta predlog bil zavrnjen. Voto aperto. Glasujemo. Aperto. Glasujemo. Voto chiuso. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen z enim glasom. Quindi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 Bene, votazione. Dobra. Nadaljujemo z glasovanjem o poročilu Levin. Prosim, eh, mir v dvorani. Šest eh, predlogov sprememb odbora za okolje. Kdo je za? Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži sprejeto? Amen. Possiamo continuare. Prosim, lahko nadaljujemo malo več mira v dvorani. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani. Sprejeto. Šest za, proti, vzdržani. Preverjamo. Šest. Konec glasovanja. Sprejeto ampak prosim, da res eh, dvigujete roke, drugače bomo zelo dolgo glasovali. Sedem za, proti. Kdo se vzdrži? Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Osem za, proti, vzdržani zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10, 11 oziroma 11. Ne, 9 preverjamo, glasujemo 9. Konec glasovanja. Sprejeto. 10 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 11 za, proti proti vzdržani. Sprejeto 12. Dobro, 11 bomo preverili. 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 12. Za, proti, vzdržani. Sprejeto 13 uh, ustni amandma poročevalke. Okay. Uh, tak so mykje, her ordförande. Jag skulle vilja en... Najlepša hvala. Datum bi rada spremenila in sicer z 31. oktobra na 31. decembra 2013 kajti že sedaj je september in bi to bil prekratek rok za komisijo, da pač pripravi oceno. Temu nihče ne nasprotuje. Amandma 13 za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe 14. Konec glasovanja. Sprejeto, se opravičujem. 15 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Po imensko glasovanje o predlogu spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 19. Kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži? Sprejeto. Dobro, bomo preverili 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o spremenjenem predlogu komisije, kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži sprejeto. In eh, poimensko glasovanje o resoluciji glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi glasovanje o poročilu Le Grip. Prvi sklop, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, drugi eh, sklop je brezpredmeten. Sedaj je poimensko glasovanje o spremenjenem predlogu. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo Skota. Prvi sklop za proti vzdržani. Sprejeto. Drugi sklop je brezpredmeten. Eh, glasovanje o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Grote. E, poročevalec želi besedo, prosim. Mikrofon, so. E, vielen Dank, Frau Präsidentin. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Nikomor ne bi kvaril eh, kosila, eh, vendar pred glasujemo o kosilu, moramo pač eh, glasovati o direktivah za zajtrk. Tu smo se dogovorili s svetom, vendar tudi NV želi, da se objavijo spremenjena besedila. Do sedaj še nimamo sporočila komisije, dobili smo pa neformalno sporočilo, da bo pač prišlo do objave v enem mesecu koncu. Eh, to je bilo nekaterim kolegicam in kolegom pomembno in eh, sedaj pa tudi lahko glasujemo o tem poročilu. Bore. Hvala. Prvi sklop za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi sklop je brezpredmeten. Glasujemo o predlogu komisije. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Poimensko glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo za noni. Besedo želi gospod Kuntis. Thank you. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kolegice in kolegi, na konferenci predsednikov je moja politična skupina predlagala, da bi eh, o tej temi glasovali šele po razprave, kajti gre za zelo resno temo jaz sem pripravljalec mnenja in večina sklicov pa je povezana pravzaprav s temi stvarmi, eh, ki so navedene tukaj. Tu gre namreč za eh, presoje vplivov na okolje pri javnih in zasebnih projektih. To je zelo resna tema in tu bi rad slišal mnenje vseh. To pa žal ni bilo mogoče. In eh, spoštovana predsednica, kolegice in kolegi, zaradi tega bi predlagal naslednje. Potrebujemo razpravo. Tudi komisijo bi morali slišati in parlament mora odgovorno obravnavati to temo. Vem seveda, da obstajajo pritiski vseh strani in zaradi tega predlagam, da bi oktobra eh, v plenumu imeli glasovanje po razpravi, kajti potrebujemo razpravo o tej zelo resni temi. Hvala lepa, gospa predsednica. Vi torej želite, da na prvo oktobrsko plenarno zasedanje preložimo sedaj mora nekdo zagovarjati ta predlog in nekdo nasprotovati. Če ni eh, zagovornika in nasprotnika, potem glasujemo o tem, kdo je za ta predlog, kdo je proti predlogu, se kdo vzdrži, sprejeto. Poročilo Gabriel, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo Gabriel. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Papa Nikolao, tretji odstavek za, proti vzdržani sprejeto. Eh, odstavek 19 za, proti vzdržani sprejeto. 34 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto odstavek 52 za, proti vzdržani sprejeto. Oziroma 52 sedaj prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del poimensko glasovanje. E, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 62 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto odstavek 63 v dveh delih. Prvi del po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto drugi del za proti vzdržani. Sprijeto odstavek 67 v dveh delih, prvi del za, drugi proti vzdržani sprejeto, drugi del po imensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, predlog resolucije po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Poročilo Ščidlevska. Predlog spremembe 2. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Drugi odstavek za, proti, vzdržani, sprijeto. Četrti odstavek, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Preverjamo drugi del četrtega odstavka. Konec glasovanja zavrnjeno. Odstavek 16 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. 18. odstavek za proti vzdržani sprejeto. 19. v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto sprejeto. 21 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del po imensko glasovanje, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejeto. 25 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeta odstavek 39 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto pa tudi četrti del, četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 v dveh delih. Prvi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 44 po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprijeto. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57. odstavek za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 v treh delih prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti vzdržani. Sprejeto tretji del za, proti vzdržani. Sprejeto 59 v dveh delih, prvi del poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto 60 za, proti, vzdržani. Sprejeto 67 v treh delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejeta drugi del po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 68. del za, proti, vzdržani sprejeto drugi del po imensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 74 v treh delih. Prvi del po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto drugi del po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto tretji del za proti vzdržani. Sprejeto 76 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani. Sprejeto drugi del za proti vzdržani. Bomo preverili. Drugi del Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82. odstavek po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 84 dva dela v dveh deli. Prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava F v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava G. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava S v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu po imensko glasovanje. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo koraca Bild. ploskanje. Poročilo Koraca Bild, deveti amandma po eminsko glasovanje. Glasujemo. Oprostite, gospa Koraca Bild, beseda je vaša. Uh, very briefly, thank you. Posem na kratko, hvala lepa, gospa eh, predsednica. Rada bi pozvala vse kolegice in kolege naj odgovorno eh, glasujejo za direktivo o storitvah. Ne glasovanje je glasovanje proti eh, delovnim mestom v Evropi. Upoštevali smo vse skrbi socialnih demokratov o socialnih razsežnosti, ki so pokrite s pogodbo in direktivo o storitvah. Hvala lepa, gospa predsednica allora possiamo procedere al voto emendamento lahko nadaljujemo z glasovanjem amandma devet poimensko glasujemo konec glasovanja zavrnjeno amandma ena za proti vzdržani zavrnjeno amandma dva glasujemo poimensko glasujemo Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 10. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 4. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 11. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 5. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Amandma šest za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 12. Poimensko. Glasujemo. Za. Konec glasovanja zavrnjeno. Amandma 7. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 8. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še zadnje poročilo. Uh, ampak najprej damo besedo poročevalki. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Obšalujem, da je zeleno-rdeča politična eh, skupina glasovala proti eh, temu eh, poročilu, kajte s tem bomo zgubili mnoga delovna mesta. V redu, nadaljujemo. Poročilo ne, oprostite, gospod Gebert. Also, liebe Kollegen und Spoštovane kolegice in kolegi, kot socialdemokrati nikakor ne moremo potrditi poročilo, kjer se eh, negira socialna razsežnost eh, storitev in eh, zavračam vse to, kar je pač povedala poročevalka. Bene, ultima relacione mentor. V redu, zadnje poročilo menem, da zdelovaje. Amandma 1 za proti vzdržani sprejeto. Aha, želite preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Imeli ste prav. Zdaj pa celoten predlog. Glasujemo za proti vzdržani sprejeto. Hvala lepa za sodelovanje. Zasedanje prekinjamo do 14.30. Hvala.